Zdaj gremo na naslednjo točko dnevnega reda. To je poročilo gospe Ane Gomeš in sicer v Saudski Arabiji. In imate besedo za štiri minute. No e pomembno je, da bližnji vzhod eh, naredi tudi to, kar kar mora v, sm v smislu globalne varnosti in boja proti terorizmu, zlasti če upoštevamo vlogo vahabijev. In tu so tudi dejavnosti fundamentalistov in ekstremistov v eh, drugih državah in v drugih regijah. Vlada je sicer tudi sama cilj eh, grožen in zato težko ustrezno ravna. Kaj ti tu je še vojna v Siriji in Bahrejno, v Iraku, eh, pa, Pakistanu je težka situacija in teh vprašanj ne moremo več eh, pometati pod preprogo, ko govorimo o odnosih z Saudsko Arabijo. To so pomembne teme. Nespremljivo je, da Evropska unija in države članice še naprej se osredotočajo samo na ekonomske in varnostne vidike v svojih odnosih z eh, Saudsko Arabijo. Vemo, da je Saudska Arabija proizvajalka nafte in da ima pomembno vlogo, vendar pa je to tudi država, ki je največji kupec eh, orožja. Treba je priznavati tudi strateški odnos med EU in Rijadom. Želim podariti da so določena področja, na katera ne gledamo enako in ne smemo več zapostavljati področja človekovih pravi, eh, pravi, pravic in pa mučenja. Moramo spodbujati mir in reševati probleme na ta način. To je absolutistična monarhija. Vendar pa eh, mora ta monarhija spoštevati tudi pravice manjšin in žensk. In, eh, Ta vidik je treba poudarjati v dialogu z Rijadom. Pred nedavnim sem bila v Rijadu, novembra, in politično in socialno življenje temelji na ločevanju med spoloma. Kaj ti šele lani je prvič 30 žensk bilo imenovanih v parlament in samo eh, nekaj žensk bo imelo pravico glasovati uh, v, v eh, lokalnih volitvah. Potem eh, je, bil spre, je bil sprejet zakon o preprečevanju nasilja nad ženskami v družini, vendar bo ta zakon ostal mrtev, če ne bo ustreznega eh, ukrepanja. Eh, veliko zakonov je proti ženskam na, pod, na področju dela v družini. Ampak vse te omejitve izhajajo iz vere. Ampak ne, eh, ne trpijo samo ženske zaradi zanikanja temeljnih pravic, ampak še vedno tudi na drugih področjih velja sredozemski sistem zakoni niti niso kodificirane, niti ne obstajajo opisni obliki. Vidimo, da so usmrčeni ne samo eh, domačini in tujci, ampak tudi veliko krat otroci oziroma mladoletne osebe. Omogočite je treba mednarodnim organizacijam za človekove pravice dostop na to področje, prav tako je treba zagotoviti spoštovanje pravice veroizpovedi in zagotoviti pravice za migrantske delovce. Zdi se nam, da je ta država zelo pomembna za, za, za nas, zato moramo vse te vidike upoštevati tudi v naših odnosih. Saudska družba se sooča z mnogimi napetostmi, prebivalstvo je mlado, zelo aktivno na socialnih omrežjih, vendar pa imajo priložnosti malo. Najpomembnejše je zagotoviti nad, eh, nadzor nad eh, jedrskim programom Irana. moramo narediti vse, da bomo prispevali k uspešnemu delovanju tega nadzora. Stabilizirati je treba Irak, Pakistan in prispevati k miru med Izraelci in eh, Pakistanci. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pretegni pozornost predsednika. Imamo dva prispevka. Gospa Švica. Najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalki za to poročino. Kraljevina Saudska, eh, Saudska Arabija se srečuje z podobnimi izzivi kot EU, kot so na primer migracije, varnost, mednarodni terorizem, ampak istočasno pa je v boju proti terorizmu treba poudariti tudi sporozum o prispevku eh, k boju proti terorizmu. ki, je, ki so ga podpisali Združene narode in kraljevina Saudska Arabija. Eh, Saudska Arabija je pomembna za regionalno stabilnost, eh, pomembna je tudi za zagotavljanje nafte na mednarodnih tržiščih, vendar pa se je treba posebej posvetiti vprašanje človekovih pravic. Treba je odpraviti ovire, ki obstajajo k, k zagotavljanju, pri zagotavljanju enakosti eh, spolov. Eh, izkoristiti je treba gospodarski potencial žensk, zato je treba zagotoviti vse, da bodo ženske imele osnovne človekove pravice, kajti obstajajo zelo velike oblike diskriminacije in segregacije v zasebnem in v javnem življenju in narediti je treba vse, da bojo ženske lahko sprejemale pomembne odločitve brez tega, da bi jih potrdili moški sorodniki. Hvala lepa. je najveći trgovinski Arabi, suradnja Evropske unije, Saudijska Arabija, naravno važno. Hvala lepa. Sodelovanje eh, na mednarodni ravni ni pomembno samo zaradi trgovine ali zaradi energije, ampak je tako sodelovanje pomembno tudi za regionalno stabilnost, za stabilnost EU. Eh, e In eh, Saudska Arabija ima prav gotovo zelo pomembno vlogo v vzhodni Evropi. E, prisotna je v Bosni in Hercegovini. Vse to je treba upoštevati. Treba je upoštevati geostratske vedike, trgovinske, energetske, ampak istočasno pa moramo upozoriti tudi na vprašanje spoštovanja človekovih pravic. Prej smo e, govorili o odpravi mučenja v svetu, ampak nažalost je mučenje v Saudski Arabiji še vedno prisotno, kakor tudi v oblike eh, slabega ravnanja. Če si pogledamo statistične podatke, vidimo, da se vsako leto menjajo, ampak praksa ostaja. Zato sem vesel, da bo Evropska unija odprla dialog o človekovih pravicih s Saudsko Arabijo in veseli me, da bo to tudi vidik, ki bo v, v eh, središču naših odnosov. Hvala lepa. Hvala lepa na koncu razprave dajem besedo gospodu komisarju Toniju Borgu. Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti Evropskemu parlamentu za osnutek poročila o Saudski Arabiji in zahvaljujem se gospe Gomeš za vlogo, ki jo je odigrala pri pripravi poročila in pa gospe Loh Biller, ki je vododja delegacije pododbora za človekove pravice. Eh, omenjene kolegice in gospa Sagrntini so pred kratkem obiskale Saudsko Arabijo in to dokazuje eh, zavezanost, ki jo kaže Evropski parlament do Saudske Arabije. Pri nedavnem eh, sporazumu, ki je bil sklenjen z Iranu, je visoka predstavnica Eštenova obiskala uh, Eh, Iran, Sadsko Arabijo in pa druge države v tej regiji in iz regije se je vrnila z jasnim sporočilom, da morajo zalivske države prispevati k spodbujanju stabilnosti, Eh, tako gospodarske, kako tudi politične eh, v tej regiji in da mora jim Evropska unija pri tem pomagati. Ko gre za poročilo o človekovih pravicah, moramo upoštevati vlogo, ki jo lahko odigra Saudska Arabija pri spodbujanju miru gospodarskega razvoja in človekovih pravic v regiji. Če se ogledamo poročilo, lahko Eh, zaključimo, da je situacija človekovih pravic v Saudski Arabiji še vedno zaskrbljujoča, saj eh, so članice Združenih narodov eh, sprejele celo vrsto priporočil Tudi države članice Evropske unije so prispevale k pripravi teh priporočil. Osnutek poročila opozarja na številna področja, kjer je nujno potrebno doseči napredek. To uh, v glavnem uh, se pokriva z področji iz priporočil. Evropska unija bo še vedno sodelovala z oblastmi in pa predstavniki civilne družbe, prav tako pa moramo očinkovito podpreti pogumne posameznike, ki se borijo za človekove pravice in eh, podporo moramo dati tudi eh, ženskam, ki se borijo za svoje osnovne pravice, tako osnovne kot je ta, da oblasti, oblasti izdajo vozniško dovoljenje. Naše razumevanje situacije človekovih pravic v Savski Arabiji je naslednje. Savska Arabija je sprejela nekaj pozitivnih korakov, ampak veliko dela jo še čaka. Ne samo, da mora sprejeti nadaljne ukrepe na področju um, človekovih pravic, prav tako pa je kralj napovedal reforme na področju sodstva, uh, ženske bodo dobile um, volilno pravico in pa pravico, da so kandidatke na volitvah leta 2015. Tudi nas skrbi, skrbijo okoliščine, ko je bilo veliko priseljenskih delavcev izgnanih od novembra Eh, Evropska služba za zunanje delovanje pozdravlja idejo o vzpostavi foruma za priseljenske delavce, vseeno pa obžaluje dejstvo, da se tukaj še vedno dogaja veliko zlorab. Mi bomo še vedno nadaljevali z dialogu z saudskimi partnerji. Zahtevali bomo napredek na področju svobode eh, izražanja in pa eh, medijev. Svoboda medijev je sicer bila okrepljena Evropska služba za znanje delovanje ugotavlja, da so potrebne nujne reforme za to, da, bo lahko, da bodo lahko v Saudski Arabiji delovale nevladne uh, organizacije. Um, kar se tiče pravic žensk, smo videli napredek pri imenovanju 30 žensk v posvetovalni svet Šuro in uh, v nedavnem sprejemu zakona, zakona proti družinskemu nasilju. Še vedno pa uh, so ženske pravice kršene zaradi tega, ker ženskam ni dovoljeno voziti in ker uh, velja tam zakon o varuhu za ženske. Eh, prav tako si bomo prizadevali na področju odprave smrtne kazni. Oveljati bi morali vsaj minimalni standardi, zato da bi om, maksimalno omejili prakso um, smrtne kazni, javne usmrtitve niso spremljive. V duhu konstruktivnega dialoga smo povabili Saudsko Arabijo, da naj izkoristi svoje delovanje znotraj Združenih narodov, naj uh, spostavi konstruktivni dialog o človekovih pravicah z nami. Lani je v zvezi s tem poslala Saudska Arabija pozitiven signal. Prvič so uradniki Evropske unije lahko lahko bili prisotni na sojenju savdskemu državljanu v uh, sodelovanju za savdskimi oblastmi. Gospod predsedujoči, Savdska Arabija lahko odločno prispeva k politični stabilnosti in pa gospodarski oživitvi tudi zunaj svojih meja. Zato pozdravljam eh, oziroma pozivam Saudsko Arabijo naj, pris, naj uresniči svojo vlogo, naj prispeva k iskanju rešitve v Siriji naj prispeva k stabilizaciji Libanona in da naj sodeluje v dialogu o bližnjevzhodnem mirovnem procesu. Želimo si tudi dolgoročne rešitve z Iranom, tako da bi lahko trajno rešili pomisleke v zvezi z Euro, eh, z iranskim jedrskim programom. Nujno moramo izboljšati odnose med zalivskimi državami in Iranom, zato da se izboljša stabilnost v regiji. Um, izkoristili bomo našo vlogo za spodbujanje medsebojnega zaupanja. Visoka predstavnica bo nadaljevala dialog za našimi savskimi partnerji o tej temi. Evropska unija mora okrepiti veze z. Um, Saudsko Arabijo, eh, tudi z drugimi državami v tej regiji. Jasno, moramo biti sposobni izraziti naše pomisleke na področju človekovih pravic v duhu medsebojnega spoštovanja in pa eh, v duhu, da okrepimo sodelovanje na vseh področ, področjih skupnega interesa. Službe Evropske unije bodo še naprej skrbele za kanale eh, komunikacije in um, kjer bo to le možno, bomo skušali poglobiti naše sodelovanje in dosegati skupne cilje. Hvala lepa, gospod komisar. Zahvaljujem se vam za vaše prispevke k vsem razpravam. Ta razprava je zaključena, glasovali bomo jutri ob 12. uri. Tako, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za odsek oceno odnosov Evropske unije z državami vzhodnega partnerstva in določanje prednosti.